liebe kolleginnen liebe kollegen wir Kolegice in kolegi, predlagam, da začnemo. Hinsitzen, bitte. Mund halten, danke. Prosim, da se usedete in da ste tiho. Začenjamo sejo odbora za nadzor proračuna. Slišali bomo letno poročilo računskega sadišča o letu 2013. Z nami je gospod Kaldejra, predsednik računskega sadišča. Preden uh, slišimo poročilo računskega sodišča, imam še nekaj pripomb za vas. Dnevni red ste dobili po elektronski pošti. Želim vas opozoriti tudi na novice odbora za nadzor proračuna in želim vas opozoriti da imamo sejo danes tudi popoldne gospod caldeira se je pritoževal nad tem da je težko prišel v našo stavbo in zato bomo o tem razpravljali danes popoldne. ta seja bo prenašana po spletu Potem eh, na spletu lahko najdete tudi zapisnike seje 7. oktober, 13. oktober, 16. oktober. Če imate kakšne pripombe, morate te sporočiti do konca današnje seje, sicer bodo zapisniki sprejeti. Sedaj pa smo pri četrti točki dnevnega reda. Sama sem poročevalka o letnem poročilu Evropskega računskega sodišča za proračunsko leto 2013 tako da bom tudi sama kasneje nekaj povedala o tem. Opravičila bi se v imenu Kristaline Georgijeve, pristojne za proračun in človeške vire. Ona je zaenkrat prisotna še na nekem drugem sestanku in se nam bo pridružila okoli 9. ure in 30 minut. Pozdravljam predsednika Kaldero in druge člane Racunskega sodišča ki jih že vidim v dvorani. Vesela sem, da ste danes z nami. Danes je za nas velik dogodek um, in besedo dajem kar predsedniku računskega sodišča. You, Najlepša hvala, gospa predsednica, spoštovani poslanci in poslanke. V veliko čast mi je, da lahko predstavim letno poročilo sodišča za finančno leto 2013 tukaj pred odborom za proračunski nadzor. Sodišče se zaveda dejstva, da to poročilo objavljamo ob pomembnih trenutkih za Evropo, trenutkih spremembe. V tem parlamentu imamo nove člane in članice, tudi v tem odboru imamo nove člane in članice. Od začetka tega tedna imamo tudi nove obraze v komisiji. Kar se tiče finančnega upravljanja Evropske unije, kar se tiče novih programov za porabo novih finančnih pravil, so bila ta določena za obdobje 2014 do 2020. Sedaj pa jih mor moramo pravilno izvajati. Če tudi je najhujša finančna in gospodarska kriza za nami, moramo vseeno v najboljši možni meri uporabiti finančne vire, ki jih imamo na voljo sodišče pripravlja širšo revizijo glavnih finančnih eh, upravnih tveganj. Črpali bomo iz eh, naših dolgoletnih izkušenj in upamo, da bo tudi ta odbor pregledal to revizijo natančno in previdno. V tem letnem poročilu smo pregledali tudi finančno upravljanje v letu 2013 in mislim, da bodo rezultati te revizije zelo uporabni tudi za naše soočanje z izzivi v obdobju 2014-2020. Spoštovani kolegi in kolegice, naše poročilo pravi, da evropsko finančno upravljanje še ni bilo dovolj dobro. Evropska unija je uporabila svoj proračun, ampak manevrskega prostora za izboljšanje porabe teh sredstev je še veliko. Finančni upravniki Evropske unije morajo uporabiti vsa sredstva, obene pa morajo biti skladni s pravili. Spoštovati morajo ustrezna pravila in doseči dobre rezultate za državljane in državljanke. Vse te tri, tri cilje morajo doseči. Porabiti morajo denar, slediti morajo pravilom in doseči morajo cilje, k katerim so se zavezali. To ravnoteže je seveda zelo občutljivo. Letos smo letno poročilo osredotočili na tveganja povezana s temi tremi vidiki in njihovo sočasno obravnavo. Kako dobro so finančni upravniki na evropski ravni in nacionalni ravni opravili svoje delo leta 2013? To je vprašanje, ki smo si ga zastavili in kakšne nauke smo iz tega potegnili. Kar se tiče porabe finančnih virov Evropske unije, so plačila iz proračuna za leto 2013 dosegla skoraj 99 odstotkov eh, maksimalne vsote, ki je bila na voljo. Evropska unija je skupaj porabila več kot 148 milijard evrov kar pomeni, da je to večja vsota, kot jo porabi 18 od 28 eh, držav članic Evropske unije. 290 evrov za vsakega državljana Evropske unije. Pri porabi sredstev z naslova proračuna za leto 2013 pomeni, da smo morali ta sredstva nameniti eh, različnim osebam v Evropski uniji, kmetom, majhnim podjetjem in drugim organizacijam. V naši reviziji smo ugotovili, da so bila ta plačila usklajena z mednarodnimi standardi računovodstva. In tako velja že od začetka tega programskega obdobja, se pravi od začetka leta 2007 naprej. izdali smo čisto revizijsko mnenje glede zanesljivosti računskih izkazov Evropske unije, ki jih je pripravila komisija. Dovolite mi, da vseeno izrazim nekaj pomislekov glede upravljanja denarnih tokov v Evropski uniji. Paziti moramo na prihodnost. Prvič, kljub visoki ravni plačil so računski izkazi pokazali, da neporavnane obveznosti in druge zaveze še vedno rasejo. Na koncu leta 2013 je bilo teh obveznosti za 322 milijard evrov. Ta številka bo verjetno še zrasla. Saj bomo imeli v naslednjih finančnih letih še več obveznosti kot plačil. To je še posebej zaskrbljujoče. Prvico namreč pragovi za plačila realno gledano stabilni za vrsto let. In v tem kontekstu je pomembno pričakovati uh, morebitne finančne vire za programe, ki jih imamo. Zato je sodišče med drugim predlagalo, da komisija pripravi dolgoročno napoved denarnih tokov. Drugič, precejšno količino sredstev smo namenili instrumentom za finančni inženiring. In komisija jih bo verjetno v prihodnosti še pogosteje uporabljala. Sredstva z naslova teh instrumentov so namenjena naložbam, projektom s pomočjo eh, posojil in eh, drugim lasniškim instrumentom zgolj 47 odstotkov od 14 milijard namenjenih instrumentom finančnih, finančnih, eh, finančnega inženiriga v obdobju 2007 do 2013 je bilo namenjenega končnim upravičencem. Stopnja izplačevanja se je torej eh, povečala iz 37 na 47 odstotkov denarja pa je bilo sedaj 14 milijard na mesto 8 milijard. Te instrumente je težko nadzorovati. Izivi so veliki. Sodišče tako predlaga, da komisija zagotovi, da so prispevki za te instrumente takšni, da odražajo dejanske potrebe denarnih tokov spoštovani poslanci in poslanke, proračun se uporablja, to sem povedal, ampak v našem poročilu je jasno zapisano, da nekatera sredstva ne sledijo pravilom. Tako kot pravi pogodba, opravimo našo letno poročilo zato, da bi zagotovili zanesljivost računskih izkazov poskrbimo za zakonitost in pravilnost teh izkazov. Kot v prejšnjih letih je tudi tokrat sodišče sklenilo, da so dohodki v letu 2013 pravilni, enako velja za finančne obveznosti. Napake pa nažalost vsebinsko vplivajo na plačila. Do teh sklepov smo prišli tako, da smo analizirali reprezentativne uh, sklope programov. Pogledali smo si plačila kot celoto in različna področja proračuna. Stopnja napake za leto 2013 za plačila je 4,7 odstotka, leta 2012 pa je bila 4,8 odstotka. Kot veste, je ta stopnja napake za vsa leta, za katera pripravljamo naša poročila, nad pragom bistvenosti. V letu 2013 praktično vsa področja porabe eh, so vsa področja porabe predmet stopnje napake. Pokazalo se je tudi, da to ne velja zgolj za uh, upravne odhodke, ampak tudi za tista področja, kjer Evropska unija dejansko porablja svoje sredstva. Stopnja napaka je večja v tistih primerjih, na tistih področjih, kjer imamo deljeno upravljanje skupaj z državami članicami. To velja za 80 odstotkov skladov oziroma sredstev Evropske unije stopnja napake pa je 5,2 odstotka. Na drugih področjih pa je stopnja napake 3,7 odstotka, tam, kjer za upravljanje skrbi zgolj komisija. Najpomembnejši področji sta regionalna politika in razvoj podeželja. Naše poročilo kaže tudi, da lahko z eh, postopki notranjega nadzora izboljšamo to stanje komisija in nacionalni organi so pripravili korekcijske ukrepe in odpravili napake, ki so jih odkrili pri transakcijah. Brez teh korekcijskih ukrepov bi bila stopnja napake precej višja in sicer 6,3 odstotka na mesto 4,7 odstotka. To kaže na učinkovitost korekcijskih mehanizmov pri preventivi, detekciji in odpravi napak. Nacionalni organi so imeli na voljo dovolj informacij, da bi odpravili številne napake še pred izplačilom sredstev. Na področju razvoja podeželja bi na primer lahko na ta način zmanjšali stopnjo napake 6,7 odstotka na 2 odstotka. Na prak bistvenosti torej sodišče meni, da bi morale vse države članice zmanjšati napake pri porabi sredstev v državah samih. Izboljšati morajo tudi nadzorne sisteme. To sicer ni naloga sodišča, sodišče ne sme kompenzirati za učinkovitost pri pravilni porabi sredstev, vseeno pa je naša dožnost, da pokažemo, v kakšnem primeru je podoba teh plačil realna. Komisija po naših podatkih morda podcenjuje dejansko stopnjo tveganja. Če želi komisija skupaj z državami članicami v veliki meri zmanjšati stopnjo napake, potem potrebujemo boljše informacije o eh, porabi in o korektivnih ukrepih. Rešiti je treba vir teh težav. Osredotočili smo se na tista področja, kjer je treba še posebej paziti. V poročilu imamo veliko primerov. Naprimer podjetja, ki zahtevajo sredstva kot malo oziroma srednje veliko podjetje, kljub temu, da je to podjetje v lasti velikega podjetja. Upravljavec eh, letališkega projekta ima pogodbo, za katero ne dovoljuje drugim podjetjem, da bi tam sodelovala. In tako naprej. Ti primeri kažejo, kakšni so lahko viri teh težav. Prihaja do resnih kršitev pravil javnega naročanja, obstajajo tudi eh, prijave kmetijskih površin, ki niso resnične in pa zahteve po neupravičenih stroških projektih in dejavnostih. Osredotočiti se je treba na preventivo, na to pa tudi na detekcijo in odpravo napak, kot sem dejal. Upoštevati je treba tudi dejstvo, da je izpolnjevanje eh, pogojev za upravičenost, sledenje pravilom, tista naloga, s katero lahko izpolnimo naše politične cilje. Spoštovani poslanci in poslanke, tekom programskega obdobja 2007-2013 so se upravljavci evropskih skladov osredotočili na pravilno uporabo eh, sredstev, na to na upoštevanje pravil in šele na to na tretjem mestu na to, da bi dosegli cilje. In to odraža tudi prihodnost finančnega upravljanja. zadevni uradniki na evropski in nacionalni ravni so pod pritiskom, ki morajo porabiti sredstva, drugače jih bodo izgubili. Pozabljajo pa, da je treba doseči rezultate s tem denarjem. Vsi sistemi, ki obstajajo, so torej namenjeni uporabi obstoječih sredstev, ne pa toliko doseganju ciljev. To moramo spremeniti če želimo izboljšati učinkovitost. Deseto poglavje našega letnega poročila vsebuje številne primere, ki izhajajo iz 19 posebnih poročil iz leta 2013. Osredotočamo se na to, kako bi lahko izboljšali učinkovitost s pomočjo teh naukov. Sodišče pozdravlja pobudo komisije, ki si prizadeva za učinkovitost, za doseganje ciljev. To moramo zagotoviti tako na evropski ravni, kot tudi na nacionalni ravni. Potrebujemo najboljše rezultate, za katere bomo uporabila, uporabili naša omejena sredstva. Potrebujemo tudi prave pobude, ki bodo spodbujale takšno ciljno usmerjeno delovanje. potrebni so pravi cilji. Spravo, spodbudo, ne bomo dosegli ničesar, če, če ne bo pravih eh, ciljev. Za te pa potrebujemo zanesljive informacije. Boljše informacije so predpogoj, če želimo zagotoviti eh, učinkovit, učinkovito računovodstvo. izboljšan je bil sam eh, sistem analize učinkovitosti, pripravljena je bila naprimer letna evalvacija, poročilo o letni evalvaciji, ampak to ni dovolj. Okvir je zaenkrat še vedno preveč razdrobljen, ne pokriva vseh pomembnih elementov, naprimer razsežnosti dodane vrednosti Evropske unije in pa uh, cilji strategije Evropa 2020 kot sem dejal že v začetku, ne gre za to, da bi izbirali med porabo sredstev, se upravičujem. Pozabil sem na eno stran. Tudi najboljšim se to zgodi. Torej, imamo tri specifična priporočila za komisijo. Prvič, predlagamo koherentnejši okvir za poročanje učinkovitosti za naslednji primeri vizije finančne ureditve. Drugič, v letno evalvacijsko poročilo je treba vključiti cilje Evropa 2020 in tretjič, komisija mora prevzeti eh, odgovornost za prispevek Evropske unije k doseganju ciljev, ki si jih zastavljamo gospa predsednica, poslanci in poslanke, počasi zaključujem. Upravljanje v Evropske unije mora biti boljše. In ne gre za to, da bi izbirali med eh, porabo sredstev, med upoštevanjem pravil in med doseganjem ciljev. Ne. Vse te tri elemente moramo pokriti. Proračun Evropske unije mora biti zelo jasen, mora imeti jasne cilje in jasne določbe. To so glavni nauki, ki smo se jih naučili iz proračunskega obdobja 2007-2013. To lahko vidite tudi v našem mnenju o porabi sredstev za kmetijstvo in kohezijo. Kot piše v našem letnem poročilu, je sodišče zavezano k pomoči evropskim kmetijstvom institucijam s pomočjo našega dela. Pomagali bomo temu parlamentu in državam članicam. Želimo doseči tiste rezultate, ki jih od nas pričakujejo državljani Evropske unije. Hvala. Hvala lepa, gospod predsednik. Kot poročevalka sem imela to prednost, da sem lahko že en dan prej prebrala letno poročilo in želim čestitati vam in vašim sodelavcem, celotnemu računskemu sodišču. Zahvaljujem se vam v imenu odbora in celotnega Evropskega parlamenta, kajti podali ste zelo koristne in eh, pomembne pripombe, priporočila. Prvič smo dobili tudi dokument, ki smo ga zahtevali v okviru specifičnih poročil, priporočil za države, gre za pregled odhodkov med leti 2007 ehm, in 2013 na področju regionalne politike in kmetijstva. In tudi za ta dokument se vam želim zahvaliti, kajti vaše pripombe nam pomagajo pri tem, da lahko kasneje poskrbimo za boljše rezultate. Gre za zelo dober dokument, s katerim se bomo še ukvarjali v postopku podeljevanja razrešnice. Eh, moram reči, da ste resnično upoštevali želje parlamenta in s tem nam olajšate naše delo. Med nami pozdravljam tudi predsednika odbora za proračun, gospoda Artuija. Vesela sem, da ste postali nadomestni član pri nas. No, sedaj pa bi povedala nekaj kot poročevalka o letnem poročilu računskega sodišča. Začela bom pri številki 4,7. Ta številka ne omogoča, da bi jasno povedali, o tem, ali je trend višanja stopnje napak ustavljen, kajti ta številka je blizu lanski številki. To pomeni skoraj 7 milijard evrov napak in uh, to resnično ni uh, malenkost. Potem eh, v to so zajete tudi finančni popravki in sodišče je prvič letos opremilo finančne popravke za številkami. Pravi, da ima 1,6 odstotka, približno 2,3 milijarde evrov znašajo finančni popravki. Če temu prištejemo še stopnjo napak 4,7 odstotka, potem pri nepravilnostih pridemo na številko 6,3, to je skoraj 9,5 um, ehm, 4 milijarde evrov. Um, te številke moramo povedati zato, da vemo, s kakšnimi napakami se moramo uh, tukaj spopadati. Torej, ne moremo se osredotočati samo na številko 4,7 stopnje napak, ampak moramo upoštevati tudi številko 6,3 odstotka. Uh, no, poročilo kaže, tudi na to, da so države, ki so v najhujši krizi, naprimer Italija, Grčija, tiste, ki tudi najslabše črpajo sredstva. In zato se moramo ukvarjati tudi z vprašanjem, kje so problemi pri črpanju sredstev v državah članicah, v njihovih upravah. V letu 2013 smo imeli tudi spremembo vrstnega reda držav za najvišjo stopnjo napak pri regionalnih skladih. To ni več Češka, ampak Slovaška, Španija, Belgija in Združeno kraljestvo. Na področju kmetijstva pa Romunija, Bolgarija, Portugalska in Grčija. Eh, to so tiste države za najvišjo stopnjo napak in uh, Eh, gospa Ajala Sender postavila vprašanje. Zanima me, o kakšnih dokumentih govorite, tega dokumenta mi nismo dobili. In ker vi govorite o letnem poročilu in ne o teh dokumentih, me zanima, odkot ste dobili te podatke. Mi člani odbora tega nismo dobili, zanima me, če bi lahko dobili ta dokument za to, da bi lahko sledili temu, kar vi go sedaj tukaj govorite. No. No. No. No. Wir werden die Frage gleich anschließend klären. Eh, no, na vprašanje bom takoj odgovorila. Namreč gre za ta mali dokument, Barčtas ga ima, zato bi ga morali imeti tudi ostali člani. Um, v dvorani vam je na razpolago, tako da se lahko poslužite teh dokumentov, ki so na razpolago. Äh, äh, ja, also in den, ja, genau, liebe Frau Kollegin Sender, Sie haben jetzt hier den Laden durcheinander Kolegica Sender, vi ste sedaj tukaj povzročili nemir. Slišim, da imate dokumente v vaših poštnih nabiralnikih, tako da če spremljate vaše poštne nabiralnike, bi tudi imeli dokumente. No, sedaj pa pozdravljam komisarko Georgijevo, ki je pravkar prišla v dvorano. Ja, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich mache jetzt einfach weiter in der Bewertung der Berichterstattung. No, naj nadaljujem z mojim poročilom. Lahko vam povem, da so dokumenti vsem na voljo, zato lahko vsak, ki želi, dobi ta dokument. No, prej kot se boste pomirili, prej bomo lahko nadaljevali z delom. Kolegica, res se vam zahvaljujem za tale nemir. Hvala. Torej, ta nujna vprašanja so naslednja. Letno poročilo je jasno pokazalo, da javne uprave v državah članicah še vedno potrebujejo določene izboljšave. Računsko sodišče je to sedaj ugotovilo že 20-tič, torej gre za neko žalostno obletnico. Informacije, ki jih dajo države članice na razpolago Evropski uniji o izvajanju proračuna, niso zanesljive to pravi računsko sodišče in zato želim o tem spregovoriti. Na kmetijskem področju imamo od akreditiranih organov, eh, eh, torej od 42. 42 od 67 organov je sporočilo napačne številke. 7,6 eh, odstotka napake pri kmetijskem področju in zato se moramo vprašati tudi, zakaj DG Agri pravi, da je na kmetijskem področju stopnja napake 5,2 napake. Oprostite. Prav tako pri regionalnem uh, oddelku prihaja do razhajanja številk. Oni pravijo 2,8, računsko sodišče pa 6,9. Torej, osredotočiti se moramo na države članice. V vseh državah članicah lahko ugotovimo, da v vseh projektih eh, um, recimo države članice dvignejo najemnine, potem uh, uradnikom povečajo plače in uh, proračun ni namenjen temu in vesela sem, da računsko sodišče opozarja na te probleme. Pri regionalni politiki so velik problem tudi državne pomoči gre za nezanesljive državne pomoči in sprašujem gospoda Kaldejro, ali je tokrat to na ključe oziroma ali gre za neko sistemsko napako, ki bi jo morali odpraviti. Kar se tiče kakovosti upravljanja sredstev, že to je 20 let tema, ki jo obravnava računsko sodišče in tudi naš odbor in zato se bomo morali tudi s tem ukvarjati. Eh, čemu služijo ti seminari in izobraževanja, ki jih plača davkoplačevalec, ker misli, da bodo prinesli rezultate. Pravzaprav so vedno znova iste oblasti in uprave tiste, ki zagrešijo tako visoko stopnjo napak. Zato se bomo morali s tem ukvarjati tudi v postopku podaljevanja razrešnice, tudi z konflikti interesov v državah članicah, kajti uh, um, ti, ta navskrižja interesov preprečujejo odpravo napak. Tisti, ki želijo odpraviti to stopnjo napak, se morajo boriti proti napakam na, eh, pri projektih. In to so tudi izvoljeni politiki na licu mesta, ampak na ta način lahko lokalne oblasti postanejo nepriljubljene in se odločijo, da bodo preprosto ostali eh, pri business as usual. Um, s tem tudi ne dosežemo ciljev, naprimer trajnostno zaposlovanje in rast, finančni popravki delujejo samo eh, zato, da dobimo boljšo porabo denarja. Zato se moramo ukvarjati z smislom teh finančnih popravkov. Finančne, finančni popravki ne odpravljajo napak, ampak pomagajo samo, pripomagajo samo k temu, da morajo davkoplačevalci še enkrat plačati denar v nacionalni proračun in tega, iz tega proračuna gre potem vse skupaj v evropski proračun. Se pravi, še vedno je skupno upravljanje tisto, kjer prihaja do največjih napak, zato moramo tukaj pripraviti določene predloge in jaz bom podala odboru predloge, o katerih se boste lahko. Um, tudi vi podali svoja stališča. Potem uh, situacija finančnih instrumentov, posojila Evropske unije, tukaj imamo opraviti z dvema problemoma, ki nisa med seboj povezana. Namreč, da propadle banke uh, obdržijo denar, namesto da bi ga dale končnemu uporabniku. Samo sedem odstotkov nakazanega denarja pride do končnih uporabnikov. Zanima me, kako je to združljivo z pravili. Jaz sem bila poročevalka o pravilih in ravno takšne pojave smo želeli z eh, tem preprečiti, tako da se bomo morali vprašati, kje so tisti problemi v zvezi z finančnimi instrumenti in računsko sodišče bi lahko morda povedalo nekaj več o tem, zakaj se z obstoječimi pravili ne moremo bojevati proti tem napakam, ali nam pravil manjka ali pa se je preprosto tako, da obstoječa pravila niso spoštovana. In še drugi problem v zvezi z finančnimi instrumenti, to je bistven problem. 50 eh, odstotkov ali 75 odstotkov projekta plača eh, Evropska unija ali preostali del skozi. Posojila, tako da je nacionalna udeležitev manjša, Evropska unija pa je tista, ki plača višji znesek. Zato moramo. Eh, si ogledati, kateri projekti so tako imenovani čisti EU projekti ali pa projekti v skupnem upravljanju. No, eh, ko gre za razrešnico v novem parlamentu, gre za eh, posebno razrešnico, nova komisija je za to pristo, pristojna, ni pa za to odgovorna. No, Evropski parlament pa tudi mora se znajti v novi ulogi. Upam, da bom kot poročevalka lahko novim kolegom primagala. Uh, pomagala pri tem. Se dobro se spomnim moje prve razrešnice v letu 2004, takrat ni bilo nobenega predloga spremembe k osnutku poročila poročevalca. No, jaz o tem niti ne sanjam, ampak to je bil znak za to, da ni enostavno pripraviti razrešnico. Dobro je, da smo delo na razrešnici razdelili na predsedstvu eh, našega odbora. Gospod Vogan, gospa Laba Joga, gospod eh, Vanoga in pa gospod Šoltes bo prevzel vprašanje razvoja. Um, sama pa bom uh, si ogledala vprašanje proračuna in kmetijstva. No, uh, priporočila računskega sodišča so za nas pomembna priložnost. Imam tudi vprašanje v zvezi z proračunsko disciplino. Uh, no, ravno o tem sedaj razpravljamo. O proračunu. Eh, zanima me, če bi pri posebnih poročilih računskega sodišča lahko skrajšali postopke ali pa odpravili te postopke, tako da boste lahko morda vi v neuradnih izmenjavih stališč za komisijo razpravljali o teh temah. Eh, ta sporni postopek, ki traja dolgo časa, bi lahko nadomestili za nekakšnim neuradnim postopkom. Zanima me, kaj menite vi o tem. Še enkrat se vam zahvaljujem v imenu odbora za nadzor proračuna. Pozdravljam še enkrat komisarko Georgijevo, ki bo predstavila stališče komisije. Izvolite. Uh, Hvala lepa, gospa predsednica in gospa poročevalka predsednik Kaldeira, spoštovane poslanke in poslanci, spoštovani člani računskega sodišča. Prvič, sedaj je predstavljen komisijo kot eh, komisarka za postopek razrešnice. Na začetku želim povedati, da se popolnoma zavedam izzivov, ki nas čakajo v prihodnosti. Tega se bom lotila les resno kakor je predsednik Juncker povedal v svojem govoru Evropskemu parlamentu pred kratkim. Drži, da je Evropa izgubila nekaj verodostojnosti in državljani ne zaupajo več tako kot prej. Zato je naša nujna naloga, da to verodostojnost zaupanja dobimo nazaj. Za komisijo lahko rečem, da je to ključna prednostna naloga. Postopek razrešnice je postopek, ki Evropskemu parlamentu omogoča, da oceni in spregovori o finančnem upravljanju Evropske komisije. To je zelo korisno v tem kontekstu. Poročilo, ki ga predstavljamo danes, je zelo pomembno. Včeraj zvečer sva ga brala z gospodom Kaldejrom In poročilo se navezuje na leto 2013, to je zadnje leto prejšnjega finančnega okvira. Zakaj je to pomembno? To je pomembno, ker smo videli rekordno višino plačil in sicer 148 milijard plačil. To seveda postavlja specifične izzive pri uporabi sredstev in pri nadzoru. Hvaležni smo za to nalogo, ki jo je računsko sodišče še enkrat izvedlo in izpolnilo. Hvala lepa, gospod Kaldeira. Pozdravljamo ugotovitve in priporočila v tem poročilu. Razen nekaj omejenih izjem se s temi priporočili strinjamo in po našem mnenju so to konstruktivni prispevki k temu, da bo komisija še naprej lahko stopala po poti boljšega finančnega upravljanja. Stopnja napake letos za plačila je vredno še vedno nad pragom bistvenosti dveh odstotkov. In uh, strinjam se s predsednico, ko je rekla, da je 20 let zaporedoma res žalostna obletnica. Ampak trendi zadnjih let, ko se je stopnja napake povečevala, so prekinjeni. Tega sedaj ni več in upam, da se bodo zadeve sedaj obrnile v drugo smer. Stopnja napake letos naj bi bila 4,7 odstotka v primerjavi z lanskim letom, ko je bila 4,8 odstotka. To je zelo pomembno, kajti to se je zgodilo prav v tem letu, ko smo imeli največje zneske v kategoriji plačil upam, da je to kazalnik, da se prizadevanja komisije dejansko izplačajo, da se vidijo rezultati. Nadaljevali, nadaljevati moramo s svojimi prizadevanji in jih tudi okrepiti. Zelo sem zadovoljna, da je računsko sodišče ugotovilo, da v računovodskih izkazih ni napačnih navedb in da so tudi druge napake pod stopnjo bistvenosti. Prav tako se mi zdi dobro, da so vse obveznosti dobile pozitivno mnenje. Računsko sodišče je ugotovilo posebne probleme v zvezi z legalnostjo in regularnostjo transakcij, ki jih financira evropski proračun na področju skupnega upravljanja, to sta kohezijska politika in kmetijstvo. Še enkrat, strinjam se z predsednico, ključnega pomena je, da države članice prevzamejo lastništvo. Mislim, da si moramo na tem mestu še prizadevati za napredek. Na vseh področjih, še posebej na področju javnih naročil državne pomoči in upravičenosti, predstavljajo posebno tveganje, kjer je treba izboljšati nadzore na prvi ravni. Sodelovati moramo z državami članicami, zato da bodo usposabljale, postavljale prave spodbude za korekcije in da se bodo korekcije izvajale pri preverjanju upravljanja, kajti nacionalne oblasti imajo pogosto na voljo vse potrebne informacije. To je pokazalo tudi računsko sodišče. Kaj lahko torej komisija stori in kaj komisija počne za to, da bi rešili to vprašanje visokih stopen napak v državah članicah? Na strani preprečevanja lahko rečem, da smo sprejeli ukrepe za to, da izboljšamo okolje nadzora. Prav tako imamo boljše smernice, boljše usposabljanje in druge ukrepe za krepitev zmogljivosti. Vendar, če vseeno pride do napak, potem ima komisija nalogo, in to smo tudi storili, da zaščiti proračun Evropske unije tako, da uporabite korektivne ukrepe. Naj vam podam nekaj primerov. Komisija izvaja striktno politiko prekinitev in zamrznitev plačil. Takoj, ko se pojavi dokaz o resnih pomankljivostih pri upravljanju in nadzoru, komisija ustavi plačila. Plačila je mogoče začeti izvajati še le, ko dobimo dovolj dokaznega materijala, da so bili problemi rešeni in da se izboljša sistem, da se izboljša sistem ki je povzročil težavo. Zato pogosto izvedemo tudi misijo za ugotavljanje dejstev, revizijo in to izvaja komisija ali odgovorni revizijski organi. Na področju kmetijstva komisija sistematično zahteva plačila nazaj, plačila neupravičnih plačil. To odkrijemo v okviru revizij. To za okoli 2 odstotka zmanjša tveganja za proračun Evropske unije. To je sicer mogoče storiti šele v letih po začetnem plačilu, ampak prizadevali se bomo, da bomo ta zamik skrajšali. Pri izvajanju revizijske strategije na osnovi tveganja izvajamo specifične sisteme in eh, tematske revizije. Mislim, da je to zelo učinkovito in zelo koristno. Zato, da preverjamo sisteme upravljanja in nadzora pomagamo državam članicam pri ugotavljanju napak. Zahvaljujoč tem ciljno usmerjenim revizijam, zahvaljujoč revizijam sodišča in zahvaljujoč izboljšanju revizijskih praks v državah članicah, je komisija lahko ugotovila, kakšne so prednosti in pomakljivosti v nacionalnih nadzornih sistemih, zato da ugotovimo, kje so korenine, kje so bistva napak in kje je mogoče izvesti ustrezne ukrepe. V sporočilu 6, ki je priloženo letnemu računovodskemu izkazu in nedavno objavljeno sporočilo o zaščiti proračuna Evropske unije, zagotavljata pregled teh ukrepov in upoštevata seveda tudi večletno naravo teh programov. Ta, to sporočilo, sporočilo o zaščiti proračuna Evropske unije, kaže, da preventivni in korektivni ukrepi zagotavljajo da se stroški, ki se pojavijo zaradi kršitve pravil, izključijo iz financiranja. In še nekaj. Zaradi večletnega značaja večini, pro, večine programov se večina finančnih korekcij izvede po plačilih. Zato komisija meni, da je letna stopnja napake, kakor jo oceni sodišče, nekaj, kar moramo videti v okviru celotne korektivne zmogljivosti večletnih sistemov. To je tema, o kateri bomo še naprej govorili s sodiščem. Vprašanje je, kako bi letna poročila lahko uskladili z večletno naravo naših programov. Leta 2013 je komisija popravila ali dobila nazaj 3,4 milijarde evrov, to predstavlja 2,3 odstotka vseh plačil, ki so bila izvedena to leto. V zadnjih petih letih je povprečen znesek finančnih korekcij znašel 2,9 milijarde na leto, povprečno 2,2 odstotka vseh plačil. Te številke kažejo, da je velik del izdatkov, eh, ki so bili izvedeni v nasprotju z zakonom, takšen, da jih bomo prav gotovo popravili ali vsaj dobili nazaj v prihodnih letih. Velik del napak s temi ukrepi popravimo. Za programsko obdobje 2014-2020 imamo nova pravila in komisija bo s tem lahko okrepila nadzor nad porabo. In eh, z velikim veseljem želim govoriti o tem z odborom in tudi s sodiščem, zato da bomo res pravila izkoristili kar 100% je le mogoče. Prvič, poenostavitev. Imamo poenostavljene možnosti glede stroškov. To zmanjšuje upravno breme za upravičence in, kakor je sodišče navedlo v letnem poročilu, potem je tudi manj napak. To moramo prav gotovo nadaljevati. Drugič, harmonizacija pravil med skladi. Naprimer, nova pravila za prekinitev in zamrznitev plačil na področju kmetijstva omogočajo, da jih povežemo z najboljšimi praksami v koheziji. Tretjič, kohezija. Umestna plačila so predmet 10 odstotnega odtegljaja, dokler ne prejmemo računovodskih izkazov. Četrtič, resne nepravilnosti ali pomakljivosti v sistemih nadzora, ki jih ugotovijo komisija ali računsko sodišče, ki vplivajo na računovodske izkave za držav članic, bodo vodile v neto finančne popravke. Petič. Izjave o upravljanju in prostovoljne nacionalne izjave na politični ravni. Povdariti želim, da bomo v naslednjih dneh objavili priporočila med institucionalne delovne skupine o nacionalnih izjavah. To je zelo dobra pot za to, da zagotovimo več političnega lasništva nad temi sistemi nadzora. Kombinacija neto finančnih popravkov in prekinitve ter zavrnitve plačil so ključnega pomena za to, da izboljšamo situacijo na področju upravljanja in nadzora v državah članicah. Komisija bo ta, te instrumente uporabila kjerkoli bolj mogoče. Glede na to, mislim, da so izjave o zanesljivosti sodišča in mnenja sodišča o stopnjah napak, nekaj, kar moramo postaviti v ustrezen okvir in povezati z drugimi politikami. Te politike, naj si bo to kohezija ali kmetijstvo, določajo ambicio, ambiciozne cilje, ki jih ni težko oziroma ni lahko doseči. In veliko prizadevanj vlagamo v to, pa vseeno se pojavljajo napake. Naša močna zmogljivost za večletne korektivne ukrepe je države članice spodbudila, da vlagajo veliko v upravljanje in nadzorne sisteme. Naprimer, na področju kmetijstva stroški nadzora znašajo okrog 4 milijarde na leto. Mislim, da je izziv ta, da moramo še naprej izboljšati učinkovitost sistema upravljanja in nadzora. Vendar, preprečiti moramo, da bi pri tem zagotavljali novo birokracijo in nove stroške. Združiti moramo poenostavitev in bolj učinkovit nadzor. V splošni resoluciji za razrešnico za leto 2012 je Evropski parlament poudaril veliko obveznih, zavezujočih obveznosti na področju pravnih, revizijskih, institucionalnih in drugih področjih. V pismu predsednika Baroza in prejšnjega komisarja Šemete in tudi v sporočilu o spremljanju postopka razrešnice za leto 2012 ste lahko prebrali, da komisija želi izvajati več ukrepov za to, da bi zmanjšali stopnjo napake. No, danes vam lahko povem, da se strinjam s to zavezo in da bom nadaljevala z delom na tem področju. Želim spremljati ukrepe, želim vam predstaviti napredek in želim vam povedati, kaj nas čaka v prihodnosti. Kako sem dejala, je v letu 2013 bilo mogoče videti zelo veliko stopnjo izvedbe proračuna. Vrednost sredstev v Evropski uniji je stabilna pri 155 milijardah. Računovodja komisije vam je vedno na voljo v zvezi s tem. In na koncu želim spregovoriti še o zelo pomembnem elementu v poročilu računskega sodišča, namreč potreba potem, da okrepimo prizadevanja na področju upravljanja zmogljivosti in uspešnosti. Ta odbor je že večkrat izrazil svoje mnenje v zvezi s tem. Komisija pripravlja novo, močnejšo kulturo uspešnosti, tako da bo okrepila učinkovitost in uspešnost na vseh političnih področjih. Tako vam povem, da je zame to ključnega pomena. Če želimo izkoristiti žrtve davkoplačevalcev in če želimo nazaj pridobiti zaupanje državljanov, potem moramo ukrepati na tem področju. Naj vam na kratko povem, kaj želimo storiti na tem področju. Prvič, v letnem, večletnem finančnem okviru za leto 2014-2020 in v sorodnih finančnih pravilih 2014-2020 smo vključili tudi zdravo osnovo za zagotavljanje boljšega upravljanja in boljše porabe. Dobro finančno upravljanje in zaščita proračuna Evropske unije so prednostne naloge te komisije in v vsakem pismu predsednika Junckerja novim komisarjem lahko vidite, da je to v samem središču. Nova generacija programov že več povdarka daje uspešnosti in dodani vrednosti, ki jo moramo zagotoviti državljanom EU. Eden ključnih razvojev na tem področju je, da je dolgoročna uspešnost in merjanje te uspešnosti vključeno v proračunski cikl. Različni akti in sporazumijo partnerstvo za izvajanje večletnega finančnega okvira za leto 2014-2020 vključujejo elemente, ki se posvečajo uspešnosti. In sicer imamo nabor glavnih ciljev, ki jih moramo doseči v zvezi z cilji Evropa 2020. To je povezano z rezervo za uspešnost v višini 6 odstotkov za kohezijsko politiko in ta sredstva je mogoče nameniti konec obdobja. Če nekomu gre dobro, lahko dobi več finančnih sredstev. Potem imamo tudi kazalnike za spremljanje napredka in izvajanje vnaprej določenih mejnikov. In tretjič, imamo močne dogovore za spremljanje in ocenjevanje, zato da zagotovimo, da se dodana vrednost, učinkovitost, uspešnost in vpliv Evropske unije na gospodarstvo in družbo ustrezno tudi merita. Vsi se želimo posvečati uspešnosti, vključno z mano. Sama želim to, kar najbolje izkoristiti. V komisiji se že povezujemo z komisarji, kjer se porabi največ sredstev za to, da bo to glavni del dela komisije. Še posebej, kar zadeva določanje ciljev ex ante na področju načrtov upravljanja in konsistentno poročanje ex post o dosežkih v letnem poročilu o dejavnostih, vse to so bistveni deli našega okvira uspešnosti. To, mora veljati tudi za poročilo o ocenjevanju, kar zahteva člen 318 pogodbe. Drugič, podpiram predlog tega odbora, da bi oblikovali medinstitucionalno delovno skupino o uspešnosti. To je zahteval Evropski parlament. Zato nameravam sprožiti dialog z deležniki, zato da bi k malu ugotovili, kakšni so okviri sodelovanja. Tretjič. Zagotavljali bomo učinkovite sisteme merjenja, kajti upravljanje uspešnosti bo učinkovito le, če se bomo posvečali temu, kar je res pomembno. Eno od tvegan je naslednje. Meriš tisto, kar je preprosto meriti, ampak ni nujno tisto, kar je najpomembneje meriti. Zato Vam zagotavljam, da bomo nalogo vzeli resno, delali bomo s potrebno skrbnostjo in zagotovili bomo, da se to tveganje ne pojavi. Zavedamo se, da obstaja določen zamik med določitvijo ciljev in uh, doseganjem rezultatov in uh, ta zamik je ključnega pomena. O tem bomo morali govoriti s sediščem, kajti. Relativno preprosto je tukaj vsako leto govoriti o računovodskih izkazih in o uspehih, ampak vnos in celotno sliko je mogoče obravnavati šele nekaj let kasneje in eh, ta zamik bo ključnega pomena, če želimo uspeti. Okvir, ki je zastavljen v zvezi s spremljanjem, ocenjevanjem in poročanjem v zvezi s členom 318, določa, da je učinke mogoče videti šele leta 2016 in 2017. Dejansko pa jih bomo lahko v celoti opredelili šele od leta 2020 naprej. Torej, če povzamem. Dejansko nas čaka zelo veliko dela. Veliko dela nas čaka pri reševanju problema visoke stopnje napak Prav tako pa nas čaka zelo veliko dela pri tem, da okrepimo kulturo uspešnosti in da lahko merimo tudi učinek. Povem vam, da bomo napredovali na obeh področjih, ne bomo žrtvovali ene za ceno druge naloge. Gospa predsednica, tukaj se bom oglasila toliko krat, kot me boste povabili. Danes je žal dan, ko se prvič sestanejo tudi komisarji. Opravičujem se, ne bom mogla ostati do konca te seje. Žal se moram vrniti nazaj na komisijo, kajti tam obravnavamo točko, kjer moram biti prisotna, ampak to nikakor ne pomeni, da nisem zavezana delo vašega odbora. Hvala. Hvala lepa, gospa komisarka. V Nemčiji imamo pregovor, ki pravi, nove metle dobro pometajo. V tem smislu vam želim uh, veliko uspeha pri vašem delu. Vaše naloge, vaše sodelovanje je za nas zelo dragoceno in prav gotovo se bomo še večkrat srečali. Cela vrsta kolegov je že prosila za besedo. Začeli bomo z predsednikom odbora za proračun, gospodom Artujem. Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsednica. Resnično sem vesel, da sem lahko tukaj v vaši sredi. Misla, mislim, da je zelo pomembno, da odbor za proračune in odbor za proračunski nadzor tesno sodelujete. Zahvaljujem se vam za opravljeno delo. Računsko sodišče nam vedno daje zelo dobre informacije, ki jih moramo seveda upoštevati. Parlamentarno delo je delo povezano tudi z nadzorom, nadzorom dobre porabe javnih sredstev. In z tega vidika se strinjam, da je treba pravilno evalvirati javno porabo. Ne gre zgolj za to, da denar porabljamo, zagotoviti moramo, da je ta poraba uporabna in da ima specifično dodano vrednost. Gospod predsednik, vi in vaši kolegi iz računskega sodišča imate to nalogo. In mislim, da je treba zagotoviti tudi, da sredstva jih eh, iz naših skladov, socialnega sklada, kohezijskih skladov, niso edina sredstva na področju javne porabe. Pomembno je tudi, da jih pravilno usmerimo. Zelo me je zanimala tudi ocena konsolidiranega stanja finančne situacije. Zdi se, da imamo 46 milijard minusa. To je dolg ki ga poznamo na področju pokojnin. Evropska unija ima negativno bilanco, je 46 milijard v minusu. Tudi finančne obveznosti so zanimive. Veliko nam namreč povedo. Zanima me, če je ta dolg, ki ga ugotavljate, dolg, ki pokriva tudi neizplačana sredstva. Gospod predsednik, v vaši predstavitvi ste izpostavili vedno večjo vrzel med obveznostmi in plačili. Od leta 2010 naprej ugotavljamo, da komisija prijema račune, ampak jih ne plača takoj, zato ker sredstev ni, zato ker jih ne morejo črpati iz skladov. Zanima me torej naslednje, gospod predsednik. Zanima me, če je računsko sodišče analiziralo stanje teh neizplačenih sredstev. Na koncu leta 2010 5 milijard, 11 milijard na koncu leta 2011, 16 milijard na koncu leta 2012. 23 milijard na koncu leta 2013 in morda se bomo dotaknili 30 milijard na koncu letošnjega leta. Glede na to, da nas čaka spravni postopek za proračun za leto 2015, eh, govorimo tudi o rebalansu proračuna za leto 2014 in mislim, da bi morali v tem kontekstu Eh, obravnavati tudi vprašanje neporavnanih računov, saj je to zelo pomembno vprašanje, tako za nas v parlamentu, kot tudi v svetu. Zanima me, gospod predsednik, če imate kaj več informacij o teh neizplačanih sredstev. Nikoli ne poznamo namreč čisto točne številke, saj so postopki različni. Še enkrat pozdravljam Eh, delo računskega sodišča. Upam, da bo lahko parlament učinkovito uporabil vaše sklepe. Hvala, gospod predsednica. Hvala lepa. Sedaj pa nadaljujemo za koordinatorji političnih skupin, najprej Petrisa Varma za ILS. E uh, you, Hvala lepa, gospa predsedujoča, zahvaljujem se tudi predsedniku računskega sodišča, gospodu Kajderi in pa komisarki Georgijevi. Skušal bom na kratko preleteti to, kar se mi zdi bistveno. Začel bom pri pripombah gospoda Kaldere. No, ne bom uh, vsega ponavljal, kajti veliko tega smo v zadnjih letih že slišali, ampak dvoje bi želel izpostaviti. In sicer pripomba, da če želijo države članice in komisija bistveno zanižati stopnjo napak, bodo morali izboljšati svoje ukrepe, torej finančne popravke in pa poročanja o njih To se mi zdi zelo pomembna pripomba. In pa sistemi upravljanja država, v državah članica in pa v komisiji so bili vzpostavljeni zato, da bi poskrbeli za skladnost, za pravili, za spoštovanje pravil. Ne razmišljalo pa o tem, kaj pravzaprav počnemo s tem denarjem. In to me pravzaprav privede do vas, gospa Georgijeva. Dobro je, da ste izpostavili glavne predloge, večjo usmerjenost v rezultate, poenostavitev in pa kakovost, izboljšanje kakovosti merjanja naših rezultatov, torej ali porabimo denar za prave stvari. Ampak še enkrat, eh, gospa komisarka, Vi ste rekli, da je komisija skupaj z državami članicami uspela nasloviti glavne pomankljivosti nacionalnih eh, sistemov nadzora in upravljanja, zato da bi lahko odpravila oziroma zmanjšala stopnjo napak. Vi ste rekli, da so sprejeli potrebne popravke Mm, eh, popravljalne ukrepe. Eh, tukaj se sam strinjam za gospodom Kaldero. Mislim, da še nismo tukaj na cilju. Zato nas čaka eh, tukaj še veliko dela in meni se zdi najpomembnejša naloga naslednja. Mislim, da bi se morali ogledati, kje točno se skrivajo problemi. In to se vam povedal že na vaši predstavitvi. Mislim, da nas ne sme preveč skrbeti kazanje s prstom na posamezne države. Pozabimo na ta koncept. Oglejmo si, kje so problemi, zato da bomo lahko na bolj kvaliteten način izmerili našo učinkovitost, naše rezultate. Gre za nek krok in skoraj vse delčke že imamo, ampak enen ali dva delčka pa še vseeno manjkata. In gospoda Gresle je, eh, gospa Gresle je tukaj. Uh, postavila pomembno vprašanje, ali že imamo ustrezno zakonodajo in pravila, ali potrebujemo več pravil, ali pa je tako, da pravila imamo, pa jih preprosto ne spoštujemo. In jaz se bolj nagibam k tej zadnji možnosti. Mislim, da imamo dovolj pravil in zakonodaje, ampak resnični, resnični problem je to, da. Ne izvajamo orodi, ki jih že imamo na voljo. Torej imamo kladivo in žeblje, pa teh ne uporabljamo. Tako ne bom vam več kratil časa, bi pa še enkrat opozoril pregled eh, porabe denarja eh, iz evropskega proračuna na področju regionalne politike in kmetijstva, oprostite, kohezijske politike in kmetijstva. Ehm, to se mi zdi zelo pomemben dokument in mislim, da bi ta dokument lahko vzeli kot izhodišče za postopke izboljšave. V drugi prilogi imamo končno vse države članice, naštete vse države članice, ampak če si ogledamo to razpredelnico, lahko hitro razumemo, da uh, tudi za to razpredelnico, še vedno nimamo vseh potrebnih žebljev in kladiva, še vedno smo slepi. Ne vemo, na kaj se naj osredotočimo in kaj točno naj izmerimo, zato da bomo lahko na bolj učinkovit način eh, trošili denar naših dokoplačevalcev. Kajti ravno to je naša skupna naloga, gospa komisarka, in tega se veselim v naslednjih petih letih. Hvala lepa, kolegica Sender kolegica Ajala Sender za SD. <clears throat> Hvala lepa, gospa predsedujoča. Jaz bi se želela zahvaliti gospodu Kalderi in gospe Georgijevi, da sta danes tukaj. Dobro je, da lahko imamo to, stališ, to izmenjavo stališč. Rada bi se tudi opravičila zaradi te zmede z dokumenti. Uh, imamo dokument, ki je prišel v naše pešne, poštne nabiralnike, nekateri dokumenti so bile na mizi, ko smo bili tukaj. Predsednica je govorila o enem dokumentu, predsednik o nekem drugem in uh, skratka zavladala je zmeda. Nismo govorili o istem dokumentu. No, vsekakor pa pozdravljam pregled računskega sodišča, pregled od leta 2007 do 2013. Torej, še enkrat se zahvaljujem računskemu sodišču za ta dokument, ki ponuja ta splošen pregled. v obdobju 2006-2009 smo imeli drugačno sliko in dobro je, da smo sedaj dobili tudi pregled za naslednje obdobje. No, sedaj imamo večletni finančni okvir, lahko si ogledamo zave, eh, zaveze, odhodke, prihodke in kako se ti spreminjajo. vse skupaj deluje podobno kot nacionalni proračuni za obdobje 12 mesecev. No, mi pa imamo sedaj ta proračun za 7 let. Uh, to je zelo kompleksen proračun, težko je poznati vse podrobnosti in ta proračun pač ima svojo dinamiko. No, ampak pogledajmo si številke. Torej, ogledala sem si letošnji predlog in pregled računskega sodišča in skrbi me predvsem dvoje. Eh, o tem ponavadi ne govorimo v tem odboru, ponavadi si ogledamo, kako je denar bil porabljen in si ne ogledamo toliko stran prihodkov. Ampak mislim, gospa predsedujoča, da je napočil trenutek za to, da si ogledamo tudi stran prihodkov. Kajti, če bi začeli pri tem, potem ne bi imeli teh škandalov, katerim pišejo časopisi, da imamo državo članicov, ki ne želi plačati svojih prispevkov v proračun Evropske unije. Torej dvoje, Eh, prvič v času krize imamo države članice, ki ne želijo plačati prispevkov iz eh, svojih proračunov. Eh, dve države članice ne želita plačati teh prispevkov na podlagi njihovega BDP-ja in to je morda zato, ker mi nismo dovolj pozornosti posvečali strani prihodkov. No, računsko sodišče je tukaj bilo zelo odkrito, kot vedno je in pravijo, da obstaja problem pri tej harmonizirani formuli, ko gre za izračun prispevkov držav članic. To bi se morali že prej, temu problemu bi se morali že prej posvetiti. In pa druga pripomba uh, se nanaša na to, da je gospod, kot je gospod Kaldera povedal, Prvič v zgodovini Evropske unije imamo sedemletni proračunski postopek, uh, v katerem ne vemo, kako bomo lahko pokrili vse naše odhodke. To je res ogromen problem. Gospa Georgijeva, vi se boste morali takoj od začetka ukvarjati s tem problemom. Naša skupina vas bo pri tem podpirala. Mi želimo jasno uskladiti številke, ko gre za to, koliko imamo prihodkov in koliko imamo odhodkov. Sedaj se je prvič zgodilo, da ne moremo držati svojih obljub in to je zelo resen problem. Sedaj pa otipljiva stran številk in trendov. Ko gre za številke. Gospa predsedujoča, tukaj imate prav, imamo stopnjo napak 4,7. Uh, eh, to ni zadovoljivo, to bi morali izboljšati. Ampak kot je povedal gospod Kaldeira, leta 2013 smo porabili 290 evrov po državljanu. Eh, to je dober prikaz eh, izdatkov, to lahko razume vsak državljan. In eh, ko gre za stopnjo napak, je ta znesek 13, 13 evrov cela 63 centov napake na državljana, tako da je s tem zelo jasno, o kakšnih zneskih govorimo. No, kar se tiče trendov, pa moramo razumeti, da je splošni trend pri vseh naslovih um, upad napak. No, razen izjem, naprimer uh, kmetijstvo in pa poglavje raziskav, kjer se stopnja napak zviša za nič cela 75 odstotkov. S tem seveda ne moremo biti zadovoljni. Ne vem, kako gledate na to vi, gospod predsednik, ampak mislim, da so ti trendi zaskrbljujoči. Drugod so pa stopnje napak upadle. Še vedno gre za velike zneske, ampak vseeno recimo pri regionalni politiki imamo. 45 milijard, ampak tudi tu se znesek znižal, pri raziskavah je šlo vse skupaj na vzgor, zunani odnosi. Tudi tukaj je prišlo do bistvenega opada napak. No, dobili smo tudi priporočila računskega sodišča in te, te, ta priporočila smo upoštevali, kajti zunanje odnose. Eh, je treba dobro upravljati, zlasti glede na povečano aktivnost v zunani politiki. Eh, no, se pravi, državljanom želimo podati tako eh, slabe novice, kakor tudi dobre novice. Smo v času krize, naša prizadevanja so zelo um, okrepljena, ampak sedaj se je pojavil problem pri prihodkih. imamo, porab, eh, imamo izdatke v znesku 149 milijard in eh, seveda vsi bomo morali si prizadevati za to, da bo ta denar porabljen na kar najboljši način. Eh, sedaj je na vrsti gospod Črnecki za EKR. Hvala lepa gospa predsedujoča, gospod predsednik računskega sodišča, gospa komisarka. Vesel sem, da vas vidim vse zbrane na kupu. Vi trije ste tisto sansko moštvo, ki bo, upam, eh, se uspelo poprijeti z izzivi, ki nas čakajo. Stanje evropskih financ je namreč tako, da sedaj eh, pogosto trošimo denar, ne da bi pri tem spoštovali pravila. Eh, torej, ni dovolj, da se ukvarjamo samo z vprašanjem, koliko denarja smo porabili, ampak moramo poskrbeti za to, da bo ta denar dobro Eh, porabljen. To je pomembno za naše državljane. Vesel sem, da naš odbor dobro sodeluje z računskim sodiščem. V preteklosti smo videli že marsikaj in vesel sem, da so vsi trije predstavniki povedali, da so pripravljeni sodelovati med seboj pred približno 14 leti je računsko sodišče pravzaprav um, prispevalo k odstopu komisije Desanto in upam, da ta komisija ne bo odstopila. Želimo vam vse najboljše in vam držimo pesti. No, oglejmo si številke. 2,5 odstotni porast stopnje napak. To je zaskrbljujoče. Zaskrbljujoče je, da smo nad eh, to bistveno stopnjo napak. Kljub eh, napredku med leti 2012 in 2013 je ta trend vseeno zaskrbljujoč in zdi se, da je ta luč na koncu tunela še zelo oddaljena. 323 mil, milijard evrov, to so odobritve za prevzem obveznosti, ki nam ostajajo. In to je zelo zaskrbljujoče. v letošnjem proračunu pa odobritve za prevzem obveznosti presegajo stopnjo plačil. Kaj naj naredimo za to, da bomo lahko zmanjšali odhodke tam, kjer ti odhodki niso v skladu z pravili? Želim se navezati na nekaj, kar je povedal predsednik računskega sodišča. sedaj smo v situaciji, ko je stopnja napak nižja pri primerih, za katere je pristojna komisija, kot pa v tistih primerih, kjer gre za skupno upravljanje med državami članicami in pa komisijo, kjer je stopnja napak nekaj več kot 5 odstotkov. Zato lahko upravičeno pozove